Hvala. Spoštovani predsedniki odborov, poslanci v Evropskem parlamentu, hvala lepa za vsa vaša vprašanja. V preteklih nekaj tednih sem se srečal z vsemi političnimi skupinami in s toliko koordinatorji, kot sem mogel. V teh razpravah sem se lahko osredotočil na teme, ki sem jih orisal na začetku tega zaslišanja. Digitalni sektor igra veliko vlogo pri spodbujanju rasti naložb in delovnih mest v Evropi. Digitalna tehnologija in informatika sta povsod. Napredujeta in se razvijata vsak dan. Evropa pa mora iti v korak s tem. Če bom potrjen kot podpredsednik, bo dokončanje digitalnega enotnega trga moja prva prioriteta, kot sem napisal tudi sam in kot je napisal v svojih smernicah tudi predsednik Juncker. Doseganje tega cilja bo pomagalo ne samo krepiti eh, našo konkurenčnost in ustvariti delovne mesta, to bo olajšalo tudi življenje naših državljanov in izboljšalo konkurenčnost naših podjetij v digitalni dobi. To pomeni spodbujanje evropskega digitalnega okolja, zmanjševanje pravne negotovosti in ustvariti enake in poštene pogoje za vse. To pomeni, da moramo zgraditi zaupanje v spletno okolje s krepitvijo kibernetske varnosti, in to pomeni, da moramo izboljšati zaščito zasebnih in komercialnih podatkov. To pomeni, da moramo odpraviti mnoge ovire, ki so razlog za to, da je današnji digitalni trg razdrobljen. Menim, da je digitalni enotni trg tisto, kar si potrošniki in podjetja želijo. Visokohitrostne povezave za vse, nobenih ovir čezmejno in tudi medsebojno povezane infrastrukture. Da bi izpolnili pričakovanja in zahteve evropskih državljanov, se nameravam angažirati in delati tako transparentno, kot je le možno. Seveda o posvetovanju, partnerstvu in v duhu medsebojnega zaupanja z vami. Vzdrževal bom stalen dialog z vsemi odbori. Hvala lepa. Kandidat za komisarja, ponovno se vam moram zahvaliti za tako dolgo zaslišanje, zlasti glede na to, da v preteklih nekaj tednih niste bili v stoodstotni formi, vendar pa ste govorili o vrsti tem. Trg za, oziroma odbor za notranji trg, ki ima to pristojnost in kolegi, ne samo iz tega odbora, pač pa vsi poslanci vidijo, da digitalni trg ni nekaj drugega, nekaj, kar se nas ne tiče, pač pa nekaj, kar vpliva na čisto vsako stvar, ki jo bomo počeli v prihodnje. Zato smo pripravljeni, da se soočimo z vsemi izzivi in da izkoristimo zelo varen, vendar pa živahen digitalni trg. Veselimo se že vaše ocene jutri ne bo vam treba na javno zaslišanje oziroma spletno zaslišanje, preden mi opravimo svojo oceno. Če se želite udeležiti spletnega zaslišanja, vse je v redu in prav, vendar pa za nas se zaslišanje konča tu. Trije odbori, ki so sodelovali, jutri ob 11. bo sestanek, verjetno bo odbor IMKO opravil razpravo v okviru sestanka koordinatorjev, torej jutri v 6Q2, da se demokratično odločimo o tem, kako naprej. Hvala lepa, gospod kandidat.